Guillermo Guillermo Farinjas je zelo ugleden novinar in politični disident, ki se je bil pripravljen žrtvovati in žrtvovati svoje zdravje in varnost kot način za pritisk na oblasti na Kubi, da bi sprejele politične spremembe. Zaradi pomankanja svobode govora je protestiral čel, celo za gladovno stavko. Tako se bori za človekove pravice in demokracijo na Kubi. Upam, da mu bom lahko tukaj v Strasburu na decembrskem zasedanju lahko osebno izročil to nagrado. To bi bil velik dosežek tako za nas v Evropskem parlamentu, kot tudi za kubansko gibanje za svobodo misli. Upam, da bomo skupaj z Guillermom Farinjasom tudi nagrajenke Ladies in White, torej um, žene v belem, uh, Eh, prišle sem in v, um, osebno prevzele nagrado Saharova za leto 2005. Kolegice in kolegi, naj povdarim, da so vsi kandidati oziroma kandidatke bili odlični, ker zadeva naš pristop k človekovim pravicam in boj za nje po vsem svetu. Zato mislim, da lahko vsem kandidatkam oziroma kandidatom češtitamo. Žal pa ni druge možnosti, da smo um, pač morali izbrati samo enega. Veliko je zmagovalcev torej po vsem svetu in vse jih podpiramo. Še enkrat naj povdarim hvala vsem za vse. Gospa podpredsednica. Good morning, colleagues. Dobar dan, kolegice in kolegi. Postopkovno vprašanje. Gospa Verže. Oui, rappel au règlement, madame. Glede poslovnika, gospa predsedujoča. Pogoje, v kateri je bila dodeljena Saharova nagrada, so res škandalozne. Politična odločitev je predvsem pomembna zaradi človekovih pravic. Ça sera la troisième fois. Že tretjič, odkar obstaja Saharova nagrada, se je to zgodilo. Sveda vem, da so človeka pravice na Kubi ogrožene. Glede, tukaj nima nikakršne slabe vesti, vedno sem se zauzemala za človeka pravice kjerkoli po svetu, ampak že trikrat v zadnjih 20 letih, odkar obstaja Saharova nagrada, že trikrat Kuba. In to je veliko. To je preveč in to je politični signal, ki ga s tem dajemo in s tem v bistvu zmanjšujemo vrednost Saharove nagrade. In zato, zato zahtevam, da se Saharova nagrada ne podeli na konferenci predsednikov, ampak da to storimo vsi poslanci skupaj. Colleagues. Kolegice in kolegi, povedali so mi, da je potekala poglobljena razprava o tem postopku danes dopovdne na konferenci